Atanasijosa Caftarisa, ki je grški minister za kmetijstvo, razvoj podeželja in prehrano. V teku vsakega predsedstva organiziramo takšno sejo in zato mi je v veliko veselje, eh, da smo se lahko z grškim ministrom sestali danes. Preden začnemo z našo razpravo, Naj vas seznanim tudi s tem, da, so, da je z nami delegacija portugalskih kmetovalcev, ki jih eh, z velikim veseljem pozdravljamo. Gre za eh, goste, gospe Patrav Neves in eh, zelo smo veseli vaše udeležbe na naši seji. To je zelo zanimivo obdobje. Uh, po sprejemu skupne kmetijske, reforme skupne kmetijske politike in tik pred izvedbo te reforme. Člani našega odbora bodo z veseljem prisluhnili informacijam predsedajočega sveta glede prednostnih nalogrškega predsedstva na področju kmetijstva. Tudi v povezavi z predkratkim sprejeto reformo skupne kmetijske politike. Naš odbor, odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta, je pridno delal na tem področju in eh, v skladu z Lizbonsko pogodbo so se pristojnosti Evropskega parlamenta okrepile, tako da imamo tudi več odgovornosti. Na srečo smo z delom na področju reforme skupne kmetijske politike zaključili, ampak sedaj je čas za izvajanje novih določil. Torej, Delo mora potekati tako v državah članicah, kakor tudi znotraj Evropske komisije. Veliko pa bo eh, lahko prispevala tudi predsedojoča država članica. Tako da z veseljem čakamo na vaš prispevek. Hvala, agapite projdere, aksiotima meli. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, dame in gospodje, dragi kmetovalci, veliko veselje mi je, da sem lahko danes eh, tukaj eh, in sicer v okviru petega grškega predsedstva Evropski uniji. Rad bi vam predstavil eh, naš program, program grškega predsedstva. Danes Smo torej tukaj, eh, da predstavimo prednostne naloge so zakonodajalcu, torej Evropskemu parlamentu, ki ima sedaj večji vpliv na evropsko družbo kot takšno, pa tudi na evropsko kmetijstvo. Ko govorimo o kmetijstvu in ribištvu, govorimo o pomembnem sektorju, ki skrbi za ustvarjanje delovnih mest, eh, in eh, ki spoštuje naravne vire, hkrati pa tudi zahteve družbe oziroma potrebe družbe. Rad bi omenil horizontalne prednostne naloge grškega predsedstva. Prvič želimo uspodbujati rast, zaposlovanje in pa kohezijo. Vsi ti vidiki so ključnega pomena. Pri tem pa je potrebno zagotoviti tudi e, davčno disciplino. Drugič, spodbujati želimo oziroma podpirati želimo uh, evropsko valuto in uspodbuditi tudi zaupanje evropskih državljanov v to valuto. Tretjič, soočiti se je potrebno z izzivi, eh, ki se pojavljajo na področju migracije. To je uh, tragičen vidik, kajti uh, srečujemo se z. Uh, velikim obupom na uh, naših eh, pomorskih pa tudi kopenskih mejah. To so torej naše horizontalne prednostne naloge. Ker pa zadeva kmetijstvo, smo prevzeli predsedstvo v prehodnem obdobju za Evropsko unijo in pa skupno kmetijsko politiko. Sprejeli smo, kot je predsedojoči že izpostavil, eh, reformo skupne kmetijske politike in sicer pred kratkim. Sedaj pa moramo poskrbeti za to, da bo prehod uh, gladek in uh, da bomo kmetovalcem tudi pomagali pri proizvodni in pa pri vlaganjih. Hkrati pa moramo oceniti tudi določene ukrepe skupne kmetijske politike in uh, poskrbeti za potrebne izboljšave. Okrepiti moramo vlogo kmetov in pa Eh, družinske kmetije v eh, potrošniških procesih kmetije moramo približati potrošnikom. Uporabiti moramo vsa sredstva, ki so nam na voljo, tako da bo kmetijstvo eh, dovolj produktivno, da bo zanesljivo za potrošnike in da bo prispevalo tudi k razvoju gospodarstva ter da bo varovalo okolje. Kmetijstvo je velika dud, eh, ki ga imamo v Evropski uniji, tudi v moji državi. Kakovostni in varni izdelki, ki odražajo naše stroge standarde proizvodnje v Evropski uniji in pa eh, dejstvo, da imamo veliko družinskih kmetij, eh, to sta dva vidika, ki jima moramo posvečati posebno pozornost. In Ob upoštevanju letega smo tudi pripravili naš program. Prvič želimo zaključiti z izvedbo skupne, eh, reforme skupne kmetijske politike. To je bil naš eh, skupen uspeh. S tem smo pokazali, da lahko sodelujemo in da smo lahko učinkoviti v prid evropskega kmetijstva. Sedaj pa moramo pravočasno sprejeti delegirane akte in eh, tega še ni storila Evropska eh, komisija. Ko smo sprejeli reformo skupne kmetijske politike, so eh, tri inštitucije Evropske unije pokazale visoko raven razumevanja. Tako svet eh, kot parlament sta izpolnila zavezo iz Lizbonske pogodbe. Delegirani akti pa morajo biti v skladu z našimi političnimi odločitvami. Grško predsedstvo upa, da je kljub začetni zaskrbljenosti Evropska komisija prisluhnila Evropskemu parlamentu in pa tudi državam članicam in da bodo delegirani akti odražali naš sporazum, kar zadeva novo skupno kmetijsko politiko. Na ta način bosta tako svet kot eh, parlament eh, lahko eh, podprla te akte in zagotovila stabilno delovno okolje za evropske kmetovalce. Vprašanje promocije kmetijskih izdelkov je ravno tako prednostna naloga grškega predsedstva. Razprava v svetu je še zmeraj v povojih. Pozdravljamo predlog Evropske komisije. Zdi se, da ta predlog eh, predstavlja posodobitev eh, sistema promocije kmetijskih izdelkov in prepričani smo, da eh, bodo inštitucije lahko sprejeli odločitev, ki bo najboljša za potrošnike in kmetovalce tako v Evropi, kakor tudi v tujini. Zelo realistični smo, kar zadeva naše ambicije. Prepričani smo, da moramo ravnati previdno, le tako bomo lahko dosegli dobre rezultate. Predlagamo, da Evropski parlament in Evropski svet sodelujeta, da si izmenjujeta informacije, tako da bomo lahko napredovali in se hkrati izognili nesoglasjem. Upam, da bomo dosegli napredek v drugi polovici leta 2014. Sektor eh, proizvodnje zelenjave in pa sadje je ključnega pomena tako za gospodarstvo, kakor tudi za prehrano. V svetu nameravamo pregledati poročilo, ki ga bo predložila Evropska komisija v prvem četrtletju leta 2014. Šlo bo za pregled eh, za obdobje od leta 2007 in na osnovi tega pregleda bomo sprejeli zaključke za prihodne obdobje. Tudi e, mlečni sektor je zelo pomemben tako za gospodarstvo, kakor tudi za ohranjanje delovnih mest v Evropski uniji. Grško predsedstvo se je že pozitivno odzvalo na povabilo Evropske komisije, da bi v svetu v prvi eh, četrtini leta 2014 razpravljali o prihodnosti tega sektorja junija 2014 pa bi morali razpravljati o e, rezultatih izvajanja svežnja e, za področje mlekarske industrije. Vsi ukrepi, ki so bili sprejeti v mlečnem sektorju in e, v okviru reforme skupne kmetijske politike, pa morajo tudi zadostovati za krizno obdobje in to je potrebno preveriti. Potrebno se osredotočiti tudi na težavna področja, kjer je proizvodnja otežena. Evropski parlament je že sprejel nekaj pobud na to temo, kot recimo, uh, ko je sprejel pobudo za področje pridelave zelenjave. Ta pobuda kaže, da se strinjamo uh, glede eh, izzivov na področju kmetijstva. Svet pozdravlja tudi predlog komisije za programe razdaljevanja kmetijskih izdelkov v šolah. Grško predsedstvo namerava pregledati ta predlog na tehnični ravni in pripraviti poročilo o napredku v svetu. Rezultati javnega posvetovanja, ki je potekalo v začetku leta 2013, so pokazali, da obstaja zanimanje za ekološko kmetovanje v Evropski uniji. Veliko držav se zauzema za poenostavitev obstoječe zakonodaje in tudi komisija priznava, da obstaja določene pomankljivosti, ki jih bo potrebno rešiti. Grško predsedstvo pozdravlja namen komisije, da predstavi zakonodajni predlog na to temo marca in pripravljeni smo se s tem predlogom ustrezno ukvarjati tudi v svetu. Poročilo Evropske komisije glede ustvarjanja eh, nove prostovoljne znamke, je eh, povezan tako z eh, težavami, kakor tudi z eh, prednostmi, ki jih lahko takšna znamka prinese. Z velikimi težavami se na področju kmetijstva srečujejo tudi otoki in probleme leteh je potrebno reševati v okviru obstoječih strukturnih orodij. Potrebno je razmisliti o tem, ali potrebujemo tudi zakonodajni predlog na to temo. Svet bo to obravnaval v okviru naslednjega sveta za kmetijstvo. Lokalne značilnosti kmetijstva morajo biti usklajene tudi z modelom eh, družinskih kmetij, eh, ki so močno prisotne v Evropski uniji. Tukaj gre za regionalne znamke in pa za prihodnost majhnih kmetij. Evropski svet je bil zelo pozitiven tudi glede svežnja za varnejšo prehrano in za bolje organizirano prehransko verigo. Tukaj gre za spopadanje z bolj zapletenimi vprašanji, pa tudi za posodobitev zakonodaje. Razprava v delovni skupini se je pričela junija in že pregledujemo te dosjeje. Tehnični pregled teh eh, dosjejev nameravamo k malu zaključiti in pripraviti tudi prvo kompromisno besedilo. Kompromisno besedilo, ki bo vsebovalo tudi mnenja držav članic. Naše predsedstvo pa želi hkrati eh, spremljati tudi delo Evropskega parlamenta in na ta način olajšati medinstitucionalna pogajanja, ki bodo sledila v naslednjem zakonodajnem obdobju. Še prav posebej, kar zadeva rastlinski razmnoževalni eh, material. Na ta način želimo doseči tudi sporazume v prihodnosti. Zelo dobro poznamo zaskrbljenost posameznih eh, poslancev v parlamentu, pa tudi zaskrbljenost določenih poslanskih skupin, kar zadeva izzive eh, povezane z eh, tem predlogom. Svet pozorno proučuje ta dokument in uh, ugotavlja tudi stran, morebitne stranske učinke predloga. Gre za celo vrsto podrobnih in tehničnih ukrepov, eh, ki veljajo že leta, zato si bo potrebno prizadevati za jasna pravila in pa pravno gotovost. V prihodnosti, ko bomo prišli na delegirane akte, bo to še toliko bolj pomembno. Kar pa zadeva predlog eh, za izdatke eh, na eh, fitosanitarnem področju in pa na veterinarskem področju. Obe instituciji si prizadevata za sprejem zakonodaje na tem področju še pred koncem sklica parlamenta. Sem spada tudi oznaka izvora mesa, mesnih izdelkov in pa tudi drugih živil. Ta predlog eh, se že obravnava in eh, pripravljeni smo nadaljevati eh, tudi na tem področju, takoj ko bodo izpolnjeni vsi predpogoji. Evropska komisija bo podala tudi eh, predloge glede mm, medicinskih veterinarskih eh, proizvodov, eh, glede krme namenjene zdravljenju živali in tako naprej. Takoj, ko bomo sprejeli te tehnične predloge, jih bomo v svetu tudi obravnavali. Pripravljeni smo tudi na pregled predlogov, eh, ki se nanašajo na kloniranje živali. vsi organi, ki sodelujejo pri razpravi na to temo, eh, se zavedajo občutljivosti tega vprašanja. Grško predsedstvo bo sodelovalo z odborom za okolje eh, Evropskega parlamenta in nasplašno se bomo posvetovali z Evropskim parlamentom eh, v teku našega predsedovanja. Tako, dame in gospodje, podal sem kratek pregled naših prednostnih nalog na področju kmetijstva. To so teme, ki jih bomo obravnavali v kmetijskem svetu v naslednjih mesecih. Približujemo se tudi evropskim volitvam in to uh, je uh, svet trenutek, ki kaže, da imamo evropsko demokracijo, ki hkrati uh, predstavlja tudi velik izziv, zato moramo biti realistični tudi glede rezultatov, ki jih lahko dosežemo. Tesno nameravamo sodelovati z Evropskim parlamentom, kajti prepričani smo, da bomo na ta način lahko dosegli naše cilje in našli rešitve. Tudi za resna in pa občutljiva področja. Najlepša hvala za vašo pozornost. In Gospod predsedujoči, sedaj bom z veseljem odgovoril na vprašanja poslancev Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Gospod minister, za to zanimivo predstavitev. Čas predsedovanja je prav poseben, čas vašega predsedovanja je prav poseben čas, predstavlja konec eh, našega sklica. Veliko je vprašanj, ki se nanašajo na reformo skupne kmetijske politike in jih bo potrebno obravnavati in zato bo potrebno tudi prizadevanje, posebno prizadevanje z vaše strani, na katerega tudi močno računamo. Kot običajno bomo začeli z koordinatorji poslanskih skupin in prvi je na vrsti gospod Des. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, prisrčno dobrodošli, gospod minister. Hvala lepa, da ste danes eh, z nami v odboru za kmetijstvo in da ste predstavili cilje grškega predsedstva. Zelo dobro vemo, da bomo v naslednjih eh, tednih in mesecih morali dokončno izvesti reformo skupne kmetijske politike in skupaj z nekaterimi kolegi sem močno zaskrbljen zaradi tega, ker eh, komisija ne upošteva političnega sporazuma pri delegiranih aktih. Recimo, ko gre za vprašanje aktivnih kmetovalcev. Če si ogledamo eh, prvi osnutek eh, komisije, potem lahko vidimo, da bo, to, bo ta predlog vodil v veliko večje upravna breme. Tukaj gre eh, za številne probleme, ampak naj navedem le en problem z Bavarske, če eh, ima nek eh, kmet eh, penzion eh, in pa hkrati tudi eh, kmetijsko površino eh, na strmem področju. Eh, ne bo več dobil podpore glede na ta nov uh, predlog. In na ta način bomo kaznovali takšne kmete, ki še obdelujejo ta težko dostopna območja. Poleg tega pa bi naj bilo natančno pregledano tudi. Uh, odkot izvira prihodek vsakega posameznega kmetovalca in kakšna je sestava tega eh, dohodka in to se mi zdi nespremljivo in to tudi ni bil del političnega dogovora. Druga točka mladi kmetovalci, o tem je že bilo govora, tudi tukaj imamo velike težave. V uh, naših državah uh, je zelo pogost uh, pojav uh, kmetij, uh, ki jih najprej obdeluje oče, potem pa sin in eh, ta pojem družinskih kmetij še ni prav priznan. Eh, potem pa so tukaj še večletni načrti, za eh, plantaže, kjer naj bi bilo sedaj dovoljeno zgolj gojenje določenih polščin. Tudi to mislim, da je v nasprotju z osnovnim načelom suverenosti, kajti države članice lahko same odločajo o tem, katere polščine se bodo pridelovale na posameznih eh, površinah. Veliko je še potrebe po nadaljem delu na tem področju. Moje vprašanje pa je, gospod minister, ali boste pri tesnem sodelovanju s parlamentom pozili na to, da bodo delegirani akti izvedeni tako, kot eh, je bilo tudi politično odločeno in ne glede eh, na trenutne želje in namene gospoda Podočnika. Najlepša hvala. Gospod Kapuraš Santos, beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospod eh, predsedujoči, tudi jaz bi rad pozdravil kmetijstva, eh, ministra za kmetijstvo tukaj med nami in grškemu predsedstvu želim veliko uspeha. Minister bo zagotovo dobro opravil svojo nalogo, kajti zelo dejaven je bil v razpravi v preteklih mesecih, ki je pripeljala do medinstitucionalnega sporazuma novembra. Sedaj se srečujemo z nadaljno zelo pomembno nalogo, kajti reforma še ni zaključena, kot je ravno kar povedal gospod eh, Des, in potrebno je skrbno spremljati eh, napredek na področju delegiranih aktov, kajti pogosto se težave pojavijo ravno v podrobnostih eh, in zato moramo biti zelo pozorni. Ne želimo, da bi se delegirani akti oddalili od duha sporazuma, ki smo ga dosegli po dolgih mesecih pogajanj upam, da bo nam uspelo doseči uravnotežen sporazum, ki eh, bo odseval tudi stališče parlamenta. Svoje stališče bomo predstavili marca in prepričan sem, da ga bo svet eh, upošteval. Gospod minister, čaka vaš eh, težko predsedovanje, kajti v polovici časa, eh, ki je predsedstvo običajno na voljo, boste morali doseči eh, rezultate. Ehm, namreč z delom bomo zaključili nekje konec aprila in potem eh, bomo z njim ponovno pričeli šele eh, z eh, novim predsedovanjem svetu. Program je zelo ambiciozen, tudi vaše prednostne naloge so zelo ambiciozno zastavljene. Strinjam se z njimi, upam pa, da vam bo uspelo zastavljene cilje tudi doseči. Rad bi vam zastavil dve vprašanje in želim več podrobnosti za vaše strani. Eh, prvič, eh, delegirani akti. Kako gledate na bolj polemične vidike tega vprašanja? In potem je tukaj še neka druga točka, ki ste jo omenili in sicer gre za rastlinski razmnoževalni material. Nismo še sprejeli odločitve, ampak zdi se, da bomo sprejeli odločitev, ki bo vodila k temu, da bomo to vprašanje vrnili eh, predsedniku. To je zelo občutljivo vprašanje, vprašanje, s katerim se ne moremo ukvarjati eh, v času predvolilne kampanje. In razprava bi morda bila bolj mirna in pa trezna v uh, naslednjem sklicu, ampak glede tega še nimamo končnega stališča. Kaj vi menite? o tem. Ali menite, da bi morali nadaljevati sedaj z eh, to izjemno občutljivo razpravo vsaj za del javnega mnenja? Kakorkoli že, ta razprava bo eh, vedno eh, kontroversna. Najlepša hvala. Gospod Hojsling, beseda je vaša. Ja, Gospod minister, gospod predsedujoči svetu, tudi jaz bi vas rad prisrčno pozdravil v imenu skupine zelenih. Tudi mi imamo vprašanje za vaše predsedstvo. Prvo vprašanje, ki je sedaj zelo periče, vsaj v Nemčiji je to vprašanje zelo prisotno je eh, dopustitev eh, uporabe genetsko eh, spremenjene koruze. Kako se boste odzvali na to? Slišali smo nasprostojoče si izjave glede eh, samega postopka, ampak eh, zadnji pregled te sorte je potekal leta eh, 2009, govorim torej o genetsko spremenjeni eh, koruzi. In, eh, Ali ne menite, da bi bil potreben eh, ponovni pregled, eh, preden eh, sedaj tik pred volitvami sprememo odločitev o uporabi genetsko spremenjene koruze? Rad bi slišal vaše mnenje. Evropska komisija je napovedala in sicer konec marca novo biouredbo. Nič nimam proti eh, pregledu eh, to vrstne uredbe, ampak eh, marec ni ravno najboljši trenutek za poslance, da pričnemo z novo ekološko razpravo. Ne vem, kaj vi menite o tem, ampak ne vem, če bomo imeli dovolj časa, da sploh podamo svoje mnenje glede tega. Reči pa moram tudi, da bo to vodilo v negotovost eh, med eh, evropskimi kmeti, če bo predležena uredba in bo eh, ta obravnavana šele konec letošnjega leta. Izpostavili ste tudi temo kloniranja. Kakšno je stališče predsedstva, kar zadeva označevanje kloniranih živali? komisija je uh, eh, zauzela stališče, da bi morali označevati uh, le dejansko klonirane drža, uh, živali, ne pa tudi njihove potomce in to je za nas pomembno vprašanje. Prihajate iz države, ki se zaradi gospodarske krize srečuje z številnimi težavami na področju kmetijstva, še prav posebej so v velikih težavah majhne in srednje velika podjetja, ki jih je v vaši državi izjemno veliko. Ali nameravate, na to temo, ali nameravate to temo še enkrat uvrstiti na dnevni red, kako pomagati majhnim podjetjem v okviru te eh, reforme skupne kmetijske politike? gre za preživetje, pa tudi za prihodnost teh podjetij. Mogoče bi lahko sprejeli kakšne pobude za uspodbujanje majhnih kmetovalcev v tem težavnem položaju. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Vojčehovski in naslednji je potem gospod Nikolson. Hvala gospod predsedujoči, gospod minister. Predsrčna zahvala za predstavitev prednostnih nalog grškega predsedstva. Pravzaprav to ni tipično predsedovanje, saj pade v čas, ko se bo spremenil parlament, ko se bo začel nov zakonodajni mandat. Razen tega zaključujemo sedanji mandat. Torej, s tem se ključuje večletno delo, kar zadeva proračun, kar zadeva kmetijsko politiko. Padle so temeljne odločitve. Mogoče bi lahko kdo tudi trdil, da gre za predsedstvo, ki sploh nima toliko nalog, kajti velike naloge so za nami, novih nalog pa v bistvu še ni. Vendar se mi zdi, da je to trenutek, ko se malo, eh, ko, naredi, ko malo premislimo. In mislim, da ima grško predsedstvo sedaj možnost, da začne razprave o pomembnih temah, s katerimi se bomo ukvarjali v prihodnosti, v času naslednjega mandata. Torej, te razprave so enostavno neobhodno potrebne in zato bi bilo dobro, če z njimi čim prej začnemo. Gre za različne, za različna tematska področja, ki, jih moramo, ki se jih moramo lotiti. Po moje gre predvsem za problem, ki ga v tem mandatu nismo uspeli rešiti in sicer ogromne razlike glede Eh, nivoja neposrednih plačil med posameznimi državami članicami. Vem, da zastopate državo, ki eh, se ne sme pritoževati zaradi višin teh eh, neposrednih plačil, ampak ta razlika je zelo velika in to je vse evropski problem. Kajti nove države članice bodo še naprej, se še naprej diskriminirajo, kar zadeva višino teh plačil. In tu govorim v imenu politične skupine, ki je podala predlog, da se to spremeni in da se poskrbi za to, da sedaj, ko smo uh, odstopili od eh, sistema podpore proizvodnje, torej da je prišlo do ločevanja, da naj bi tudi pri neposrednih plačilih prišli do uh, Um, prilagoditve obih stopen. To je ena, ena tema, druga pa je zdravje živali, potem gensko spremenjena živila. Vprašanje, kako, uh, torej ali uh, želimo um, dopustiti te gensko spremenjena živila ali ne. Torej, to so razprave in to so teme, ki so pomembne in uh, grško predsedstvo lahko sprožiti pomembne razprave. In zato se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi izkoristili svoje predsedovanje ravno v tem duhu. To nikakor m, mm, ni neko prehodno predsedstvo. Uh, Zdaj, če to gledamo samo iz časovnega vidika, je tako. Od sredine aprila naprej ne boste imeli sogovornika, ker eh, se bo parlament eh, razpustil, vendar imet, imate možnost, da začnete te razprave, ki bodo še kako pomembne za prihodnost Evrope. In želim vas spodbuditi, da to tudi storite. Hvala. Sedaj pa. Gospa Petra Neves, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se najprej zahvaliti ministru za to, da je prišel na ta pogovor v naš odbor. Želim mu izreči eh, podporo ne samo za Eh, program, ki ga je predstavil minu grškega predsedstva za področje kmetijstva, temveč želim se zahvaliti tudi za druge stvari, ki jih je povedal in ki se mi zdijo pomembne. Seveda pa mu želim na začetku zaželiti vse najboljše pri naših skupnih naporih za eh, gradnjo Evrope. Eh, eh, Omenil je naprimer mlečni sektor. Rekli ste, gospod minister, da je rezultat uporabe mličnega svižnja treba eh, oceniti. In po mojem mnenju še nimamo veliko kaj oceniti. Mnoge države še sploh niso začele z izvajanjem tega svižnja. Razen tega ste se tudi spraševali, ali so uh, ukrepi, eh, ki so bili sprejeti doslej zadostni za reševanje krize. Na mlečnem sektorju so eh, krize ciklične, to vemo. Včasih eh, imamo dobre novice, ampak temu sledijo potem slabe novice. Kmetijstvo v Evropi je seveda odvisno od mlečnega sektorja. Rekla bi celo, da nismo imeli prave mlečne reforme, mi smo enostavno rekli, da ne bomo storili kaj dosti, ker ti sprejeli smo tam lični svežen. Eh, septembra naj bi komisija eh, predstavila nove ukrepe za ureditev mlečnega sektorja, vendar edino, kar smo doslej dobili, je to, da vemo, da se kvote izteče od 2015, potem pa imamo mlečni svižen z mnogimi ukrepi, ki so napačni za številne sektorje, predvsem za južne države. Vem, da ne bo pomankanja mleka v Evropi, mleka bo dovolj v Evropi, ampak območja, ki se uporabljajo za proizvodnjo mleka, tako kot pri nas, naprimer na severu Portugalske ali na Zorskih otokih, ta uh, otok je zelo odvisen od proizvodnje mleka. Tam pa obstajajo velika tveganja zaradi izteka teh kvot, ker ste omenili mleko, ker ste omenili območja z eh, omejenimi možnostmi kmetovanja, vas želim vprašati, kaj želi vaše predsedstvo storiti na tem področju. To zadeva številne kmetovalce v Evropi in predvsem za južne države se eh, obstaja nevarnost, da ti ukrepi ne bodo trajnostni. Potem gre za pravično razdelitev eh, dohodkov eh, v agroživilski verigi. Torej, ne glede na to, kako dobra je reforma, reforma je lahko odlična, vemo, da ta reforma ni bila odlična, tudi, ampak tudi če bi bila odlična, dokler ne zagotovimo pravične razdelitve prihodkov v tej agroživilski verigi, ne bomo imeli cvetočkega kmetovanja v Evropi. Ne zadostuje eh, samo investirati v skupno kmetijsko politiko, moramo si ogledati tudi drugo plat medalje in sicer eh, pravično porazdelitev prihodkov na tej agroživilski verigi. Ampak ukrepi, ki so bili sprejeti v Evropi, so bili zelo. Um, um bojazljivi in ne zelo učinkoviti. Če želite stvoriti nekaj učinkovitega na tem področju, potem eh, reforma SKP-ja sama ne bo eh, prinesla rezultatov, ki si jih želimo, gospod minister. Eh, govorili ste tudi o družinskih kmetijah. 2014 je leto družinskih kmetij in zato bi bilo res zelo pomembno, da si ogledamo ta del eh, kmetijskega tkiva, kaj ti gre predvsem za tesno povezanost z zemliščem, z območji, kaj ti gre seveda tudi za zgodovinske vezi in družinske kmetije so to, eh, Eh, kar je glavn, kar je eh, srž eh, kohezije, o kateri ste govorili. Ali vaše predsedstvo razmišlja o pobudah za nadaljni razvoj tega globalnega in evropskega projekta družinskih kmetij? Že zanima me vaše mnenje o tem, pa še zadnje vprašanje, če dovolite, se nanaša na otoke. Želim govoriti o POZEJ, eh, to je poseben kmetijski program za najbolj odročne regije. Eh, marca eh, se bo svet ukvarjal s tem. Torej smo pred novo uredbo POZEJ. POZEJ je program, ki je zelo dobro deloval. Edini problem v zvezi s tem je, pomankanje sredstev. Dobro, denarja nikoli ni dovolj in vedno ga zmanjka, ampak vse študije kažejo, da je to program, ki je zelo dobro, ki je pomagal najbolj oddaljenim oziroma odročnim regijam. Zato vas sprašujem, gospod minister, kakšno je stališče grškega predsedstva do programa POZEJ. Trenutno je vse še odprto. Kmetovalci v teh odročnih regijah se bojijo, da bo mnogo sprememb šlo na slabše. In um, torej želim pa vam želiti, želiti vse najboljše grškemu predsedstvu, predvsem tudi za sektor kmetijstva. Najlepša hvala. Gospa Erenc Garcia, prosim. Hvala, gospod Sikjerski. Hvala ministru in predsedujočemu svetu eh, za to, da je danes popovdan govoril o prednostnih nalogah grškega predsedstva. Gre tudi za podpore. Eh, in rekli ste, da je to tudi prioriteta za grško predsedstvo in rekli ste, da boste še v času vašega mandata poskusili to zadevo rešiti. V aprilu bo parlament zaključil svoje delo, maja so volitve, ali res menite, da bo uspelo s parlamentom v tih eh, nekaj mesecih doseči dogovor? v marcu bo odbor glasoval o tem, na plenarnem zasedanju pa bomo to obravnavali aprila. In potem se bo, bodo potekala še pogajanja in potem bo šele dokončno glasovanje na plenarnem zasedanju. Ne vem, ali je za to res dovolj časa. Hvala. Zdaj pa gospod Jar. Hvala. Gospod predsedujoči, hval, eh, gospod minister, imam samo eno kratko vprašanje, ki me vedno bolj zaposluje. Rekli ste, da bo v središču vašega dela popolno udejanjanje kmetijske politike, gre za pravne akte, gre za druge predpise za kmetovalce. Ali. Torej, če govorimo o debiro, debirokratizaciji, ali je zmanjšanje birokracije za kmete še vedno aktualna tema ali ne. Pravzaprav je že težko ugotoviti, ampak z vsako reformo se je birokracija za kmetovalca povečala. In samo kritično moram priznati, da tudi kot poslanci nismo povsem nedolžni, kajti vsako reformo naredimo samo še bolj komplicirano. Moje kratko vprašanje, ali boste poskusili, da bi vse za prizadete, za naše kmetovalce, eh, izpadla reforma eh, čim manj birokratsko? Torej, da bi bilo čim manj birokracije za kmetovalce. Hvala. Gospod minister, če dovolite, bi prosil, da poveste tudi nekaj o tem, kako se je kriza odrazila na področju kmetijstva. To so bila sedaj vprašanja poslancev, gospod minister, sedaj pa imate možnost, da odgovorite na ta vprašanja. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja. Začel bom s prvim. In sicer je to vprašanje postavilo več poslancev in to se je nanašalo na delegirane akte in na to, kaj želimo storiti na tem področju. Tako kot sem že rekel, je sprejem delegiranih aktov nekaj, kar uh, um, želijo zagotoviti tako komisija, kot tudi svet, kot tudi, um, kot tudi parlament, tako da se bo lahko skupna kmetijska politika v celoti lahko začela izvajati uh, s 1. januarjem 2015. To je cilj vseh treh inštitucij. Predsedstvo je že 13. januarja organiziralo razpravo o tem in delegacije iz držav članic so izrazile kar nekaj pomislekov. Torej čakamo še na rezultaty notranje razprave v okviru eh, Evropske komisije in tudi na dokončno besedilo o delegiranih aktih, ki bo posredovano svetu in Evropskemu parlamentu. Tako kot sem povedal v vodoma, upam, da bodo pri tem upoštevali tako skrbi držav članic, kot tudi skrbi Evropskega parlamenta. In da ne bi obstajalo tveganje, da se to besedilo potem zavrne. Kmetovalci v Evropi potrebujejo stabilno uh, delovno okolje, vsi so to omenili. Seveda pa potrebujemo tudi neka dokončna pravila, tako da bo uh, lažje um, iz, uh, izvesti izbire. Eh, na področju kmetijstva. Torej gre seveda tudi za povezavo med dvima stebroma razvoj podeželja kmetijstvo. Če bi ta predlog zavrnili, potem se moramo zavedati, da ni možnosti, da bi eh, to spet dobili na mizo, preden se sestavi nova komisija. Torej upam, da je to sporočilo bilo jasno in da bodo vsi eh, opravili svojo nalogo pri tem kar zadeva um, um, torej zdravje rastlin in živali in agroživilsko verigo. Tu gre predvsem tudi za rastlinski razmnoževalni material. Grško predsedstvo, tako kot sem povedal že, upam, da bo utrlo pot eh, prihodnemu uh, sporazumu. Seveda se zavidamo, zavidamo eh, težav, ki so bile izražene tudi danes, vendar eh, poslanci in politična skupina eh, in tudi svet preverjajo ta predlog in tudi posledice tega predloga in ta pregled, ta ocena je zelo pomembna, kajti ta predlog naj bi posodobil in poenostavil veliko število podrobnih eh, ukrepov, ki so veljali že več let. Seveda se strinjam s tem, da nas čaka še veliko dela, preden eh, bomo imeli jasna pravila in tudi pravno varnost, vključno s pravili, ki so povezani, torej to se nanaša seveda tudi na vse, kar je povezano z delegiranimi akti. Druga tema, ki je bila omenjena, je kloniranje in klonirane živali. Razprava v svetu se še ni začela. In vendar predsedstvo želi začeti s to razpravo. kar zadeva eh, biološke eh, proizvode. Eh, biološka proizvodnja je seveda pomemben sistem v okviru kmetijstva in potrošniki eh, si, vidno, si želijo vedno več te biološke proizvodnje. Eh, mnogi so seveda za poenostavitev pravil na tem področju in tudi Evropska komisija je spoznala, da e, obstoječa zakonodaja vsebuje določene pomankljivosti. Zato tudi pozdravljamo namen Evropske komisije, da pripravi marca nov predlog, predloži nov predlog. In e, to s tem se bomo ukvarjali e, kolikor intenzivno bo pač možno. Torej gre predvsem za interese evropskih potrošnikov, pa tudi eh, kmetovalcev, ki se ukvarjajo s biološkim kmetovanjem. Kar zadeva mlečni sektor, ki sem ga prav tako že omenil, naslednje. Rekl sem, da bomo eh, ocenili vse eh, vse vidike eh, mličnega svežnja in sicer smo že predvideli um, razpravo za to. Želim vas opozoriti na to, da smo eh, na konferenci, ki jo je komisija septembra 2014 organizirala, obravnavali te teme. Rezultat rezultati te konference so bili predstavljeni svetu na decembrskem zasedanju. Eh, eh, seveda smo, upor, eh, smo obravnavali predvsem tudi ohranjanje proizvodnje mleka v območjih eh, z omejenimi možnostmi kmetovanja. Torej, med cilji skupne kmetijske politike je prav to, da se ohrani kmetijstvo v območjih z omejenimi možnostmi, tudi v gorskih območjih in v odročnih območjih. Seveda je mleko zelo pomemben izdelek in pomemben sektor. Imeli bomo orientacijsko razpravo o tem in sicer v času našega predsedovanja in prepričan sem, da eh, se boste s tem ukvarjali tudi v času naslednjega zakonodajnega mandata, kar zadeva uporabo biotehnologij in genskih genske spremenjene organizme majs, eh, koruza 1507. Od leta 2010 EU ni odobrila nobenega gensko spremenjenega organizma za, um, torej kot polščine, ki bi se smela uporabljati. Na zadnje smo odobrili eh, krompir amflora, eh, vendar je Evropsko sodišče to potem spet preklicalo. Edina odobrena polščina je Monsanto koruza 810, ki pa ni bila ponovno avtorizirana in to se vleče že nekaj let. Kar zadeva koruzo 1507, pionir, pionir od eh, eh, torej Potem, ko smo dobili um, sodbo Evropskega sodišča, um, smo to vrnili spet tehnični ravni in potem se bo spet Koreper ukvarjal s tem. Torej, v petek bodo države članice na Koreperju morale reči, kaj je njihov namen in potem bomo videli, ali so stališča ista ali pa so se spremenila. Torej ta postopek je standardiziran, tako kot veste. Tu obstajajo pravila tudi znotraj eh, sveta in pravzaprav predsedstvo nima nobene možnosti, da eh, bi obšlo ta pravila. Ne vem, ali sem odgovoril na vsa vprašanja ali je še kaj. Um, torej, Ehm, o otokih želim še nekaj povedati. Kot grški minister smo seveda um, zelo, um, imamo veliko razumevanje predvsem tudi za interese uh, eh, območji z omejenimi možnostmi in odročnih regij. In gospod predsedujoči, vi ste govorili tudi o moji državi. Uh, Mm, Grčija je razmeroma majhna, vendar ta velika raznolikost eh, sistemov pridelave eh, in kmetijstvo na majhnem otoku se razlikuje od kmetijstva v gorskem svetu in ta velika raznolikost, eh, tako iz velika kmetijstva kot tudi okolja, se odraža seveda tudi v raznolikosti in kakovosti izdelkov. In to velja za Grčijo, ampak isto drži tudi za EU. Imamo veliko raznolikost eh, eh, sistemov kmetijstva in mislim, da je to tudi strateška prednost Evropske unije. Na neformalnem zasedanju, ki bo potekalo v Grčiji od 4. do 6. maja, bomo govorili tudi o teh vprašanjih. In upam, da nam bo uspelo uporabiti to raznolikost in jo spremeniti v strateško prednost. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod minister. Hvala za informacije, ki ste nam jih posredovali. Hvala za odgovore na vprašanja, na vprašanja poslancev. Želimo vam uspešno predsedovanje svetu, tudi če je čas pač, če je časa za to malo manj kot sicer. Upam, da je ta izreden čas, v katerega pada pada grško predsedstvo, da bo to čas, ko nam bo uspelo najti tudi konkretne rešitve. Res je, da nimamo veliko časa na razpolago. Mogoče je to zares prehodno obdobje, ampak to, kar se bo uredilo v tem prehodnem obdobju, bo imelo velike posledice za prihodnost. Še enkrat najlepša hvala za vašo oceno sedanje situacije. Mislim, da na področku, področju skupne kmetijske politike eh, pogosto malo eh, eh, eh, spregledujemo eh, torej, veliko raznolikost, ki izhaja tako iz eh, krajin, iz okoljskih pogojev, pa tudi iz velikosti eh, kmetijskih obratov. Torej, brez upoštevanja tega ne bomo uspešno eh, um, um, uspešno zastavili um, nadaljnega razvoja kmetijstva v Evropi. Če ni drugih vprašanj, bi se še enkrat zahvalil ministru, s tem smo končali prvo točko popovdanskega dnevnega reda. Sedaj pa sledi eh, enominutni odmor, da se bomo lahko poslovili od gosta, potem pa nadaljujemo s popovdanskim programom. se nadaljuje.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 prosim, vas zasedete. Sedaj pa sledi zadnja osebinska točka popovdanskega dnevnega reda. In sicer gre za delavnico. To je delavnica o ukrepih na ravni kmetij za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov zaradi kmetijstva v Evropski uniji. To tematski sektor B je organiziral to delavnico in sicer si je naš, naš odbor to želel in zato se prisrčno zahvaljujemo temu tematskemu sektorju. Jasno je, da so podnebne spremembe pomembna tema, ki se v različnih oblikah vrača v naše razprave. To je seveda tudi velik izziv za kmetijstvo. V naslednjih letih se bomo morali boriti s tem. Velika pričakovanja so s tem povezana, kar zadeva današnjo delavnico. Nam je uspelo pridobiti zelo kompetentne strokovnjake in goste, prisrčno pozdravljam tri goste, ki smo jih pobabili, gospod Horte Domingo, gospod Nikolo, Nikola Matarije in gospod Silva Pelerje. Tako jim bom dal besedo. Jaz sem tako razumel, da so se že med sabo dogovorili, po kakšnem vrstnem redu bodo predstavili svoje prispevke. Po mojih zapiskih dobi prvi besedo gospod Domingo. Gospod Jorge Domingo, torej vi lahko začnete. S to predstavitvijo seveda pa vas prosimo, tako kot vidno, da se tudi držite predvidenega časa za govor. Nekateri strokovnjaki pri tem niso tako natančni, ampak vendarle vas prosimo, da se držite predvidenega časa za govor. Prosim. Lugar, eh, Najprej hvala lepa Evropskemu parlamentu za vabila. Predstavil bom rezultate našega dela. S temi študijami naj bi predstavili celovito analizo ciljev za blažitev emisij na ravni kmetij. Prav tako želimo olajšati sprejemanje odločitev na evropski nacionalni ravni glede nove reforme SKP in glede boja proti podnebnim spremembam. Seveda se zavedamo dejstva, da so bile pretekle reforme zaznamovane sestanki. Tu vidimo veliko pomembnih podnebnih izzivov in danes popovdne. Pa imamo veliko priložnost, da obležimo podnebne spremembe, ampak kot bom obrazložil, čez nekaj trenutkov lahko vključimo ukrepe znatnim potencijalom bležitve v prvem in drugem stebru, ampak končni učinek teh ukrepov pa je še vedno negotov. Vse je odvisno od tega, če so predlagani ukrepi v poročilu razviti skladno z opisanimi pogoji ali pa ne. Vse odvisno tudi od tega, če se države potrudijo, da to vključijo zlasti v drugi stebr. Fleksibilnost za države bo ključnega pomena za nas, zato da bi lahko videli, če je to prednost ali slabost v boju proti podnebnim spremembam. To poročilo temelji na rezultatih projekta LIFE. Tu vidite strukturo tega projekta. Imamo pet partnerjev iz štirih evropskih držav, ki so sodelovali pri tem projektu. Tu smo želeli opredeliti ukrepe blažitve podnebnih sprememb na ravni kmetij, da bi videli, kateri ukrepi so najbolj učinkoviti. Zbrali in preučili smo različne instrumente ocenjevanja, ki so na voljo Evropske unije. Tako da smo preučili praktično izvajanje realnih podatkov. Preučili smo več kot 120 kmetij, ker imamo različne sisteme proizvodnje. Tu vidite grafični prikaz emisij. Tu gre za oceno neposredne energetske potrošnje, posredne energetske potrošnje, tu imamo tudi toplogredne emisije plinov in tu vidite ta grafični prikaz. Tu imamo vse emisije ki so seveda povezane z mednarodnimi metodami in standardi. Tu lahko vidite države, ki so vključene v ta projekt, tu imamo štiri države z največjimi kmetijami in kmetijskimi gospodarstvi Evropske unije. Tu lahko vidite raznolike sisteme proizvodnje, katere smo preučevali. Tu bi radi poudarili, da je to delo, ki se izvaja v praksi. V preteklih treh letih smo spremljali kmete ali lasnike teh kmetij, upravljali smo analize, preučevali smo napredek na področju blažitve preko različnih sezon ali letnih časov. Tako da smo najprej določili ukrepe, potem pa smo videli, kako uspešni so ti ukrepi, kakšni so rezultati. Na koncu pa smo vse te rezultate analizirali Oblikovali smo 12 ukrepov. Tu jih lahko združimo v skupine, kot tu vidite na prosonici. Lahko imamo kmetijske ukrepe, lahko imamo ukrepe blažitve, ki veljajo za živino, potem imamo lahko ukrepe, ki veljajo za energijo. In potem imamo tudi četrto smernico ali os in to imenujemo nizko oglični kmetijsko-okoljski ukrepi. To je fleksibilni ukrep. Tako da lahko kmetje izvajajo tiste ureditve, ki so najboljše glede na njihove umitve. Tu gre za ukrepe, ki jih je treba izvajati na teh kmetijah. Te študiji, ki jo vidite tu pred vami, smo oblikovali projekte, izhajali smo iz ukrepov, ki ste jih videli prej na prosonici. Tu imamo tehnični opis, potem imamo tudi nekaj tehničnih ciljev. Na podlagi teh tehničnih ciljev smo opredelili sisteme proizvodnje pri teh ukrepih. Potem imamo tudi morebitno znižanje toplogrednih emisij plinov na evropski ravni. Pri vsakem ukrepu to lahko vidite. Potem smo skušali opredeliti tudi okoljske sinergije, ki jih lahko imamo pri izvanju teh ukrepov obležitev. To je zelo pomemben vidik. Potem imamo tu še nekaj. Parlament je prosil za to in sicer, da bi obrazložili, kateri instrumenti v novi reformi SKP-ja so najboljši, zato da bi zajeli te ukrepe. Potem naj bi predstavili tudi druge alternativne ukrepe in na koncu smo preučili težave za kmete pri izvrševanju teh ukrepov. Preučili smo, kako zlahka lahko nacionalni ali evropski organi to spremljajo in nadzorujejo izvajanje teh ukrepov blažitve podnebnih sprememb. Potem smo preučili tudi stroške največjih omejitev teh ukrepov blažitev. No, iz vseh teh podatkov lahko razberemo, kakšne so prioritete pri ukrepih blažitev. Tu imamo tri glavne odločitve, ki so podarjene na tem seznamu. Najprej, kako daljnosežni so ti ukrepi pri vsaki kmetiji, potem drugič, koliko stanejo in tretjič, kako težko je za kmete, da izvajajo te ukrepe. Tu vidite razpredelnico. Verjetno ne morete vsega prebrati tu na ekranih. Ampak tu lahko vidite povzetek opravljenega dela pri vseh ukrepih. Kot lahko vidite, mogoče pri vsakem ukrepu vidimo tudi potencial, potem imamo cilj in imamo tudi druga opisana merila. Na hitro bom preletel različne ukrepe. Najprej imamo kmetijske ukrepe. Prvi ukrep, ki ga omenjamo, je ravnovesje dušika, cena stanja na kmetijah, da bi videli, koliko mineralnega dušika je na kmetijah, tu imamo cilje. In obrazložili smo, da gre tu za obdobje posečni, ne prej, ko upravimo to oceno. To pa ni tako korisno kot predsečne. Potem imamo tu tudi metulnice na obdelovalni površini. Potem imamo tudi ekološko kmetijstvo, tu ne gre le za sajenje in za uporabo strojev, ampak gre tudi za neposredno sajenje, gre za dolgoročno kolobarjenje, tu gre tudi za zelenjave in zelene površine če imamo ekološko kmetovanje, gre pravzaprav za to, da ohranjamo stroje za semena, ampak tu lahko izgubimo nekaj pri blažitvah, pri ukrepih blažitve. Potem imamo na koncu tudi posevke, srednje posevke ali druge vrste polščin. Potem imamo tudi živino, tu imamo določene ukrepe, blažitev za shranjevanje gnojila, potem gre tudi za gnojenje živinskimi gnojili. Tu imamo tudi nekaj tudi o bioplinu na ravni kmetij. Še enkrat bi radi povdarili pomembnost teh ukrepov. Treba je uporabiti živalske podatke, ne pa energetske stročnice. Potem, glede energetskih ukrepov, ki jih tu predlagamo, smo dizelno gorivo ali nafto nadomestili z biomaso, potem smo zmanjšali tudi potrošnjo goriva v hlevih. Predvsem gre za to, da uporabimo poskuse s poskusnimi traktori, potem imamo tudi zmanjšanje porabe elektrike na mlečnih kmetijah. In na koncu predlagamo tudi kmetijsko-okoljske ukrepe. To so tako imenovani nizkooglični kmetijski ukrepi, ki temelijo na praktičnih izkušnjah v tem projektu. Tu lahko vidimo, da če damo kmetom zaprt seznam ukrepov, blažitev, sprememb, bodo to stežka izvali zaradi tehničnih pomankljivosti, zaradi gospodarskih težav, zaradi drugih osebnih odločitev pač. Najboljše je, da damo kmetom dolg seznam ukrepov v nekem delovnem okviru, na tak način bi lahko vsaj pri nekaterih ukrepih videli rezultate. Sedaj pa bom predal besedo kolegu, ki se bo sedaj osredotočil na ta zadnji ukrep. Jali, pozdrav sem skupaj. Predstavil bom nekatere konkretne rezultate pri tem programu. Tu vidite grafični prikaz rezultatov pri pomarančah in mandarinah v Španiji in tu lahko vidite, do kolikšne mere lahko pride do različnih rezultatov pri pomarančah toplogrednih plinih. Na levi vidite hektarje, spode pa vidite druge kazalnike in sicer imamo tu podnebno učinkovitost, imamo toplogredne učinke in produktivnost na splošno. Če vidimo proizvodnjo na hektar, tu lahko vidite, da imamo na istem ozemlju isto proizvodnjo pri različnih kmetijah, imamo različne kmetijske prakse, imamo sisteme, ki se uporabljajo in tu imamo lahko zelo različne učinke, ki se razlikujejo od 1 do 5 pri TGP-jih na hektar. Na podlagi teh ocenjevanj, ki jih imamo pri modrih točkah na grafu, v naših programih predlagamo akcijske načrte za kmete in sicer je šlo za drugačne ukrepe tu. Na splošno so bili precej obsežni ukrepi in po razpravah smo videli tudi drugačne um, gospodarske ali tehnološke omejitve in potem smo začeli izvajati nekatere ukrepe in tu lahko vidite zeleno puščico, kakšen napredek smo dosegli pri izvajanju enega ukrepa ali različnih ukrepov. Včasih smo lahko dosegli zmanjšanje toplogrednih plinov po izvajanju tih ukrepov. In tu vidite ukrepe na kmetijah. Sveda se zelo razlikujejo vsakič, je to odvisno od sistemov, ki se uporabljajo. Recimo v prvi razpredeljnici imate proizvodnjo pomaranč. Tu lahko preučimo ukrepe, kjer gre za ravnovesje, dušika, tu imamo lahko tudi druge posevke, namakanje. In tu lahko vidite zmanjšeno količino porabe vode na hektar. Seveda se sistemi razlikujejo. Pri pomarančah imamo tri vrste sistemov in sicer imamo namakanje po kapalkah, potem imamo površinsko namakanje ali pa imamo ekološko kmetovanje. Tu gre za različne vzvode, ampak če si pogledate zadnjo vrstico v tabeli potencial izkoriščanja, tu imamo TGP ali skladiščenje oglika in tu lahko vidite, da lahko dosežemo takšne rezultate, torej zmanjšanje za deset odstotkov ali celo lahko podvojimo skladiščenje oglika, če to primerjamo z izhodiščem v Nemčiji. Recimo smo imeli drugega partnerja, ki je spremljal kmetije, specializiral se je za jabolka, na drugem ozemlju imamo sicer drugačen kontekst in tudi tu lahko vidimo nekatere ukrepe, ki so se izvajali in ki se nanašajo na upravljanje potrošnje z gorivi, z toploto v tem sistemu hlajenja, pri skladiščenju jabolk in tudi tu smo lahko dosegli potencijal blažitve toplogrednih plinov in tu smo videli velike rezultate, zelo pomembne. Potem še ena študija trajnih posevkih, tu lahko vidite, da imamo tudi kmetije, ki so specializirane za velike poščine, kateri so lahko vzvodi proizvodnje, tu gre za velike poščine na jugu Francije kjer imamo zelo velike kmetije, ki so podvržene različnim pojavom erozije. In tu imamo običajne kmetijske prakse, ampak to je povezano z različnimi polščinami. Tu imamo recimo dve ali tri polščine in sicer imamo tudi erozijo pri teh dolgih obdobjih pridelovanja. Zato smo včasih morali podaljšati kolobarjenje, recimo spomladi, po zimi seveda skušamo imeti diversifikacijo posevkov in trudimo se, da bi omejili erozijo prsti z vključevanjem zelenih posevkov. Vsakič vidimo, da je to zelo pomembno. In tu vidimo različne ocene pri kmetijah, imamo diagnostiko, do katere je prišlo pri uporabi orodi, ki so precej specifični, kot veste. Tu vidite zgoraj, levo, kakšen je profil. Tu imamo energetske izzive in gre za to, da bi imeli gnojila, da bi tudi obvladali potrošnjo goril. Na desni pa imate rabo toplogrednih plinov, imamo tudi skladiščenje oglika. Spodaj imate razpredenico, ki imamo različne kombinirane ukrepe in pri teh kmetijah imamo kombinacijo opisanih elementov tudi pri ekološkem kmetijstvu tu gre za posevke, pokrivanje in tu imamo tudi dolgoročno kolobarjanje. Tudi pri stročnicah. Pri vsakem ukrepu lahko vidite učinke na blažitev in učinke na toplogredne pline, na emisije. Pri teh kmetijah imamo 30 odstotkov manj potrošene energije kot drugje. Kaj pa zadeva TGP, pa vidimo 30 odstotno znižanje pri teh kmetijah v tem sektorju. V desetih letih naj bi pri vseh teh ukrepih podvojili oglik in druge organske materijale pri izkoriščanju prsti. Pri različnih kmetijskih sistemih, bodi se, da imamo trajne posevke ali če imamo druge poščine ali rejo, tega ne bomo sedaj predstavili usno, ampak imate konkretne primere v poročilu. Pri vseh teh primerjih lahko redno dosegamo potencijale blažitve. 17 odstotkov naj bi imeli, tu vidite pri teh številkah. Na začetku se to zelo razlikovalo, situacije do situacije. Tako da je zelo koristno, da bi pri naših pristopih opravili energetsko ceno. V našem primeru gre tudi za emisijo toplogrednih plinov. Potrebuje tudi druge ukrepe pri ocenjevanju. Tako bi lahko videli, kakšno je izhodišče in skupaj s kmeti bi lahko določili najbolj primerne ukrepe, zato da bi zmanjšali učinek toplogrednih emisij. V okviru tega programa smo oblikovali orodje, ampak tu imamo tudi druge evropske pobude. Tu imamo še ta zlasti program, ki ga ne vodi ki ga vodi torej direktorat za okolje z direktoratom za raziskave. To se imenuje oblični kalkulator in tu vidite tudi spletno stran, kjer lahko vidite končno poročilo. Potem imamo tudi druge pobude vsake države članice, da bi skušali oceniti to plat toplogrednih emisij. Potem pa moramo seveda videti, kakšne so razlike pri različnih kazalnikih na ravni teh orodij, ampak vsekakor je to nekaj zelo koristnega zato da bi videli, kakšna je ocena stanja, da bi skupaj s kmeti orisali spremljevalne ukrepe, ki jih potrebujemo v različnih letih, zato da bi zmanjšali učinek toplogrednih emisij. To vidite razpredeljnico, ker imamo različno križanje vseh ukrepov, ki smo jih analizirali v našem poročilu. In to smo skušali klasificirati postaviti prioritetno, glede na stroške, to imate na levi, to imamo ukrepe, ki jih imamo zgoraj, to so neutralni stroški ali celo negativni stroški, kar pomeni, da lahko ima kmet gospodarski dobiček spodaj, na levi pa imate ukrepe, pri katerih imamo više stroške pri izvajanju. Zgoraj imate drugi kazalnik pri katerem gre za težave pri izvajanju. To so tehnične težave za kmete, kjer potrebujemo stroške in spremljevalne ukrepe, ki so bolj obremenjujoči za kmete pri izvajanju. Pri prvih šestih vrsticah v razpredeljnici vidite prvo skupino pri kmetijah. Tu vidite, kako kmetje to zlahka izvajajo ali pa težje, mogoče manj spremljevalnih ukrepov. Potem imamo tudi strošek izvajanja, ki je zmanjšan. Med temi različnimi ukrepi imamo druge, dva izstopata glede na zmanjšanje in sicer gre za ravnovesje pri gnojilih z dušikom in potem imamo tudi drugo, kar smo spremljali pri kmetijah, sicer okoljske vidike, tu smo predlagali ukrepe, ko je šlo za nizkooglične vidike. Potem drugo, kar smo pridružili tej skupini gre za shranjevanje gnojil, gre tudi za fotovoltaične naprave, tu gre za dobre stvari, ampak to pomeni večje stroške pri izvanju. Potem pa imamo bolj ambiciozni sistem, zato da bi skušali omejiti toplogredne emisije v kmetijskem sektorju. Tu imamo tri druge velike ukrepe in sicer gre za posevke, gre za ekološko kmetijstvo, kot je to opisano v poročilu in tu imamo tudi bioplin za kmetijsko obdelavo in sicer gre tu tudi za rabo gnojil. Pri teh treh ukrepih vidimo velik potencial, kjer bi lahko prišlo do velikega znižanja, ampak po drugi strani pa imamo tudi druge značilnosti, ki so zelo zapletene pri zanj, torej potrebujemo spremljevalne ukrepe, ki so predvsej pomembni. In tu vidimo še sklepe, te študije, ti nam omogočajo, da vam predstavimo možnosti zmanjševanja toplogrednih emisij plinov. Šli naj bi jo 10 na 40 odstotno zmanjšanje. Torej tu vidimo znaten napredek na ravni kmetij, ki so bile vključene v to študijo. Potem imamo tudi izvajanje teh ukrepov oblaženja na ravni Evropske unije. To zadeva zlasti kmetijski sektor. Seveda to lahko pomeni pomembne interese. Pri teh ukrepih dva izstopata in sicer ravnovesje dušika in izvajanje nizkoogličnih kmetijsko-okoljskih ukrepov. Kmet naj bi s tem pomagal pri zniževanju toplogrednih emisij plinov in sicer naj bi imeli tu veliko zmanjšanje. Nismo sistematično analizirali vseh okoljskih vidikov, ampak zdi se, da imamo tu velike sinergije za večino predstavljenih in preučenih ukrepov. Ko gre za kakovost vode, ko gre za biotsko raznovrstnost, tako naprej, veliko je skupnih in možnih sinergij. Med predlaganimi ukrepi imamo seveda znatne učinke pri izvajanju SKP-ja in to mora biti zelo natančno določeno. Kot je bilo to predstavljeno, in kot bo to predstavljeno v prihodnih instrumentih, tako da bi lahko preučili različne prednosti teh ukrepov. Tako, hvala za vašo pozornost. Na voljo smo vam za odgovore na vaše vprašanja. Gospe in gospodje, predlagam, da prisluhnemo tretji predstavitvi gospoda Pelerina. Potem pa boste lahko zastavili vprašanje glede vseh treh predstavitev. Se strinjate, nihče ne nasprotuje. Tako da bomo sedaj prisluhnili nove prezentacije, potem pa bomo obravnavali vse skupaj. Gospod predsedujoči, poslanci, hvala, da ste mi dali to priložnost, da predstavim to temo. Imenujem se Sylvain Pellerin. Sem raziskovalec na INRI, to je Nacionalni inštitut za kmetijske raziskave v Franciji. Predstavil bom rezultate študije. Približno 20 kolegov je delalo pri izdelavi te študije, opredelili smo cilje in ukrepe, s katerimi naj bi zmanjšali toplogredne emisije plinov v kmetijskem sektorju v Franciji. Tu vidite pomemben grafični prikaz. Na koncu predstavitve bom spregovoril o tem, zakaj gre. Gre za seznam ukrepov, s katerimi naj bi zmanjšali toplogredne emisije plinov kmetijskega porekla Pri teh ukrepih vidimo potencijal blažitve. Tu vidite najprej prvo smernico, torej prvo os. Tu imamo na milijone ton CO2, ki naj bi se jim izognili. To vidite vertikalno predstavitev. Potem imamo tudi stroške v evrih na tono CO2, ki naj bi se jim izognili. Tu vidite spodaj pri tej osi, ki je tu predstavljena. Ti stroški so lahko negativni. Če imamo pomembne gospodarske dobičke za kmete, ali pa so ti stroški lahko pozitivni, če ni nobenih dobičkov. No, vzeli si bomo čas za to, da bi pokomentirali ta graf in se vrnili na nam, ampak predtem pa bom predstavil metodo, ki smo jo uporabljali zato, da smo lahko ta graf sploh oblikovali. Najprej bom spomnil na toplogredne misije v Franciji. Spregovoril bomo o uporabljeni metodi za izbiro ukrepov, s katerimi naj bi zmanjšali te emisije. Potem bom opravil primerjalno analizo morebitnih ukrepov, blažitve in stroško, na koncu pa bom odgovoril na vprašanja. Kolikšni meri naj bi nova skupna kmetijska politika omogočila ali pa ne bi omogočila spodbujanje sprejemanja teh ukrepov? To vidimo letne emisije toplogrednih plitov to imamo približno 528 milijonov CO2 emisij. 20 odstotkov vidimo pri kmetijah, to je več kot v Evropski uniji, 10 odstotkov približno, to je povezano s tem, kako pomembne so kmetije v Franciji, to je povezano tudi s francoskimi specifikami pri proizvodnji energije. Torej, tu imamo 20 odstotkov. To velja za kmetije. In pri teh odstotkih imamo 50 odstotkov, torej polovica N2O. To je zelo pomemben toplogredni plin, povezan je z rabo dušikovi gnojil. Potem imamo 40 odstotkov, ki so povezani z CH4, z metanom. Tu gre tudi za prežvekovalce, ki so vključeni v to. In samo 10 odstotkov imamo, ki so povezani z emisijami CO2. Zaradi energetske proizvodnje ali rabe fosilnih goriv pri kmetijah. Cilji te študije so bili namenjeni INRI. INRA je inštitut za kmetijstvo, ki je izpeljala to študijo. Izbrala je deset ciljev s katerimi naj bi ocenili toplogredne emisije plinov kmetijskega porekla. Pri teh ukrepih naj bi preučili kmetijske prakse in sicer gnojenje, delavo prsti, hranjenje živali in tu naj ne bi vnašali temeljitih sprememb kmetijske sisteme glede na geografske lokacije in glede na druge ukrepe in donos. Do 10 odstotkov naj bi zmanjšali donos. Potem imamo tudi drugi cilj in sicer naj bi kvantificirali potencial blažitve teh ukrepov. Cenili naj bi stroške v obdobju med 2010 in 2030. Izhajali smo iz mednarodne literature pri tem delu na stotine potencijalnih ukrepov smo opredelili, potem smo to preučili po petih merilih. Najprej smo preučili pravičnost glede na naše specifike, to sem pravkar omenil, potem smo preučili morebitno zmanjšanje v francoskem kmetijskem kontekstu, preučili smo razpoložljivost tehnologij, ki jih potrebujemo pri tem izvanju, preučili smo tudi znanstvena dognanja in učinkovitost teh ukrepov. Potem imamo tu raziskovalne ukrepe, ki jih nismo izbrali. Ti bi lahko bili zanimivi v prihodnosti mogoče. Potem smo preučili izvedljivost teh ukrepov, zlasti, če so ti družbeno spremljivi. In na koncu smo preučili še morebitne sinergije ali pa nasprotja z drugimi kmetijsko-okoljskimi cilji. Recimo tudi tu gre za zaščito biotske raznovrstnosti, gre za zaščito kakovosti voda. To nam je omogočilo, da smo oblikovali štiri glavne vzvode. Te bomo pridružili predstavljenim, potem imamo deset ukrepov. Ti ukrepi so sestavljeni iz 26 podukrepov. Tu imamo izračune, zato da bi spolnili razpredelnico. Pri vsakem ukrepu smo preučili zmanjšanje po enoti, recimo po hektorju ali na žival ali na tono živalskih odpadkov. Potem smo to pomnožili z morebitno osnovo ukrepa na francoskem ozemlju. Recimo preučili smo število morebitnih zadevnih hektarjev, kar nam je omogočilo, da smo preračunali morebitno zmanjšanje na tono CO2 na hektar do leta 2030. In tu vidite to os, ki je tu predstavljena. Pri vsakem ukrepu smo preračunali tudi stroške če kmet ni nič pridobil s tem, kar nam je potem omogočilo porazdelitev stroškov ukrepov na tono CO2, ki naj bi se jim izognili. In tu vidite to vertikalno os, ki to predstavlja. Potem bi se vrnil na seznam ukrepov in podukrepov ki smo jih tu opredelili. Najprej vidimo prvi glavni vzvod in tu se seveda pridružujemo predhodni študiji. Tu gre za upravljanje z dušikom. Naj spomnil na N2O. 50 odstotkov emisij imamo pri tem dušiku. Torej pri prvem ukrepu naj bi zmanjšali rabo dušikovih gnojil, zaradi petih tehničnih podukrepov, ne bom se spuščal v podrobnosti, smo prišli do teh rezultatov. Potem imamo drugi vidik. Povečali naj bi uporabo metulnic pri kolobarjanju na tom ozemlju, pri sintetičnih gnojilih. Tu ne potrebujemo gnojil z vsebnostjo dušika. Potem drugi pomembni vidik, shranjevanje oglika v prsti, biomasi, to imamo ukrepe, s katerimi naj bi oblikovali število ukrepov, zato da bi skladiščili več oblika v prsti, potem naj bi imeli tudi pokrovne posevke, imeli naj bi zelene površine, vinograde, sadovnjake, varovalne pasove, potem tretji ukrep, razvili naj bi kmetijsko-gozdarske ukrepe, zato da bi shranjevali ogljik v prsti in biomaso, potem naj bi tudi optimizirali rabo travin, zato da bi spodbujali rabo ogljika preko različnih vidikov. Ne bom se spuščal te podrobnosti. Potem tretji pomembni vidik, tu gre za hranjenje živali. Prvi ukrep se nanaša na zmanjšanje emisij metana pri prežvekovalcih preko primirnih prilagoditev pri hranjenju. Potem imamo drugi ukrep, s katerim naj bi zmanjšali završke dušika tudi pri prežvekovalcih. Seveda tu to treba upreštevati pri prehranjevanju količini hrane za prežvekovalce. Potem naslednji pomemben vidik, to gre za upravljanje znojili. Tu gre tudi za potrošnjo energetike pri kmetijskih površinah. Tu imamo ukrep, s katerimi naj bi razvili proizvodnjo bioplina preko metanizacije ali pa z oblikovanjem drugih ukrepov pri proizvodnji metana. Seveda je tu treba upoštevati druga gospodarstva v stavbah, recimo v hlevih, kjer imamo recimo eh, ogrevanje ali pa da izvajamo druge ukrepe na kmetije, zato da bi zmanjšali potrošnjo energije. No, vrnil bi se na primerjavo vidikov različnih ukrepov in podukrepov. No, ponovno bi omenil ta znan grafični prikaz. Ponavljam, tu vidite lahko vseh 26 opredeljenih podukrepov. Nekateri so zapisani vertikalno, kot vidite, z naslovom. Torej imamo 26 ukrepov, naj spomnim na to. Potem imamo vertikalno gled njihov potencial, letno gledano, koliko bi lahko zmanjšali toplogredne emisije plinov, glede na megatono CO2, ki ne bi se jim izognili na leto. In potem tu vidite še stroške teh ukrepov. V evrih je to izraženo tono izognjenega CO2 ali neuresničnega CO2. In ti ukrepi so potem porazdeljeni in sicer gredo od najcenejših na levi do najdražjih na desni. Torej, najcenejši ukrepi prinašajo denar za kmete, to je na levi, najdražji ukrepi pa so na desni in to pomeni tudi izgubo za kmete. Potem prva informacija, ki izhaja iz tega grafičnega prikaza, to je globalni potencial blažitve vsemi ukrepi skupaj. Sveda izhajamo iz poenostavljene hipoteze seštevanja in tu pridemo do približno nekaj več kot 30 milijonov ton CO2 na leto. Temu se lahko izognemo, če bi izvali vse ukrepe skupaj. Naj spomnim, da imamo na francoskem ozemlju kmetijske emisije, ki znaša približno 100 milijonov CO2 na leto. Torej, Tu gre za približno za tretjino vseh emisij v Franciji. Potem imamo drugo informacijo, ki izhaja tega grafičnega prikaza. Ta globalni potencial blažitve se lahko sestavi oziroma razdeli na dve tretjini. Najprej imamo prvo tretjino na levi. Tu imamo ukrepe z negativnimi stroški. Ti prinašajo denar in dobiček za kmete. Če to pogledamo bolj podrobno, v tej prvi skupini najdemo ukrepe, ki so povezani s tehničnimi prilagoditvami. Recimo, tu imamo lahko boljše prilagajanje glede na gnojila z dušikom ali druge potrebe kmetov, potem gre tudi za hranjenje živali, potem gre za izolacijo, stavb, hlevov in tako naprej. Torej gre za ukrepe, s katerimi lahko privrčujemo kar pomeni, da lahko zmanjšamo emisije toplogrednih plinov, lahko pa imamo tudi gospodarske dobičke za kmete. In to so ukrepi, ki pomenijo, da vsi pridobijo, obe strani pridobita. Potem druga tretjina ukrepov. Tu imamo zmirne pozitivne stroške, ki so cenejše 25 evrov na tono ne ustvarjenega CO2. In sicer imamo tu rahljanje tal, kmetijsko gozdarstvo, vinograde z pokrovnimi posevki, tu imamo tudi metulnice in metanizacijo. Pri metanizaciji recimo potrebujemo specifične naložbe ali pa tu mogoče bolj spreminjamo sistem kolobarjenja, recimo če zmanjšamo rahljanje tal, če ni kmetijskega gozdarstva, če pravimo zrnate stročnice, potem imamo tudi lahko manjšo izgubo dobička pri nekaterih ukrepih, ampak potem pa imamo zmanjšane stroške po drugi strani, recimo manje potrošnje goril. Ali pa imamo recimo lahko dodatne proizvode, ki se lahko tržijo, recimo elektrika, ki jo pridobimo zaradi proizvodnje metana, Ali pa lahko recimo pri gozdarstvu stvarimo druge proizvode. Torej, tu imamo zmerne stroške, kot sem rekel. Treba je poudariti, da je gospodarska analiza teh ukrepov seveda v velike meri odvisna od načinov izračuna. Seveda je tu mogoče treba upoštevati tudi morebitne državne subvencije. Recimo, če ne bi upoštevali subvencij, kar bi pomenilo odpravo fiskalizacije pri gorivih, bi s tem okrepili interes rahljanja tal. Če pa po drugi strani ne bi upoštevali recimo državne subvencije pri nakupu elektrike, bi s tem zmanjšali učinkovitost proizvodnje metana. Torej vse je zelo odvisno od morebitne podpore države različnim področjem. Potem je tu še tretja skupina ukrepov, to so najdražji ukrepi. Ti stroški so višji od 25 evrov na tono neuresničnega CO2. To so ukrepe, pri katerih potrebujemo naložbe, recimo, če je treba sežgati metan nad skladišči ali pa je treba kupiti druge stroje, recimo stroje za nitrifikacijo ali pa za dodajanje dodatkov krmi ali pa potrebujemo stroje za delo, recimo, če moramo imeti pokrovne posevke ali zažive meje. Torej, vse to pomeni dodatne stroške. Tu imamo tudi ukrepe, ki lahko povzročijo izgubo pri proizvodni, recimo pri živih mejah, ker zmanjšamo obdelovalno površino, zmanjšamo dobiček za kmeta. Torej, vse to je nasprotju s predhodno skupino povezano z manjšanjem stroškov ali dodatnih proizvodov, ki jih je treba oceniti. Zato so stroški večji pri teh ukrepih. Ampak pozor, stroški teh ukrepov so bili obravnavani le na tono neuresničnega CO2. Jasno pa je, da imamo recimo ukrepe pri nekaterih eh, vidikih, recimo pri posevkih, pri živih mejah, tu ne gre le za blažitev toplogrednih disciplin, ampak imamo tu tudi druge namene teh posevkov. Glede na druge ekološke sisteme, recimo imamo lahko biotsko raznovrstnost, lahko vplivamo na kakovost voda z njimi in tako naprej. Sedaj pa grem na zadnji del predstavitve. Tu bom skušal odgovoriti na ta vprašanje, kateri so instrumenti nove skupne kmetijske politike, s katerimi bi lahko spodbujali rabo teh ukrepov. No, kot veste, bolj kot jaz, verjetno, imamo novo SKP politiko, ki je oblikovala tri ukrepe zelenitve. Tu gre za zaščito trajnih travin. Tu imamo obveznost, ki se nanaša na diversifikacijo posevkov in tretjič tu imamo tudi območja z posebnim ekološkim namenom. Seveda imamo tu tudi greening equivalency, torej mehanizem enačenja z ozelenitvijo, zato da bi spodbujali določene ukrepe. To. V tej razpredelnici vidite, kje so trije ukrepi zelenitve, nove skupne kmetijske politike. Potem imamo tu istočasno še deset ukrepov, ki smo jih oblikovali v francoski študiji, zato da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Tu vidite določena prekrivanja. Recimo, če želimo zaščititi trajne travinje, se seveda s tem lahko pridružimo k optimizaciji teh področji, ampak o tem bomo govorili potem. Potem imamo diversifikacijo posevkov, s tem bi lahko spodbujali rabo stročnic, ampak tudi o tem se bomo pogovarjali pozneje. In potem imamo tudi območja s posebnim ekološkim namenom. S tem bi lahko potem recimo spodbujali določene obdelovalne površine ali rabo živih meja. Če se natančno posvetimo temu, lahko tu vidimo prepoved tega, da bi recimo imeli pašnike v nekaterih območjih. Seveda je mogoče to predpogoj za to, da bi lahko optimalno urejali travinje pri skladiščenju oglika, ampak pri naši študiji smo preračunali optimizacijo glede na travinje in izhajali smo iz nekaterih tehnik, ki se tu uporabljajo, recimo glede na letni čas, glede na gnojila, če imajo dušik ali ne, glede na zelena plačila in tako naprej. Mogoče ne bomo spodbojili zelenih plačil, kajti cilj je ta, da bi zaščitili travinje, mogoče pa ne bi potem spremenili njihovo ravnanje oziroma ravnanje s travinjami. Potem imamo ukrepe, ki se nanašajo na diversifikacijo posevkov. Verjetno niso dovolj zavezojoči, zato da bi sami po sebi spodbujali proizvodnjo stročnic ampak države članice lahko uporabijo do dveh odstotkov ovojnic za to, da podprejo rabo takšnih poščin. Torej ugotavljamo, da SKP lahko, če države to želijo, spodbuja stročnice. Potem tu zelo jasno vidimo tudi ukrepe ozelenitev. To je povezano z območji s posebnim ekološkim namenom. Tu nam bi spodbujali dva opredeljena ukrepa v francoski študiji in sicer imamo varovalne pasove in žive meje. In na koncu, če sem prav razumel, bo to seveda odvisno tudi od odločitve na državni ravni, ampak tu imamo več drugih opredeljenih ukrepov francoski študiji. Tudi to bi lahko spodbujali preko načela enakovredne zelenitve. To imam recimo v mislih zmanjšanje rahljanja prsti, potem imamo lahko tudi pokrovne posevke, imamo vinograde, sadovnjake in imamo tudi kmetijsko gozdarstvo. Torej, lahko bi to vključili v kategorijo greening equivalency. Torej, vse skupaj, če smo zelo optimistični, lahko vidimo novo skupno kmetijsko politiko, ki bi lahko spodbujala sedem ukrepov od 26, ki smo jih opredelili v francoski študiji. Torej, če to ponovno omenim, nova SKP bi lahko spodbujala zmanjšanje rahljanja prsti, potem imamo tu kmetijstvo, gozdarstvo, vinograde, sadovnjake s pokrovnimi posevki, stročnice imamo tu žive meje, in varovalne pasove. Torej, to so podukrepi med 26, ki so najpomembnejši. Potem smo uredili tudi izračun, na francoskem ozemlju smo to oblikovali, sicer gre tu za zmanjšanje, ki je preračunano glede na scenarij, ki obstaja. Tu smo seveda kombinirali teh sedem podukrepov, te bi lahko spodbujali z novo skupno kmetijsko politiko in tu vidimo zmanjšanje za 7,5 milijonov ton CO2 na leto. To predstavlja 23 odstotkov celotnega preračunanega zmanjšanja za 26 ukrepov. To je nekoliko manj kot četrtina zneska. In kaj vidimo tu? Tudi učinek načela zelenih plačil na zmanjšanje to, misij toplogrednega plina to je omejeno, kajti nekatere kmetijske prakse z veliko emisijami, recimo, če imamo gnojila z dušikom, te niso zadevne pri ukrepih ozelenitve. Kar pomeni, da če želimo doseči te ambicije zmanjšanja na višji ravni, potem moramo imeti zelo natančne cilje pri teh tehnikah z znatnimi misijami. Preko drugih vzvodov moramo delovati, mogoče v drugem stebru ukrepi ozelenitve v glavni meri spodbujajo dejavnosti, s katerimi naj bi povečali skladiščenje oglika, ampak tu pa ni pomembnih blažitvenih ukrepov ali ukrepov zmanjšanja razen 50 odstotkov pri dušiku, recimo prav tako to ne vpliva na C4H, tu smo rekli, da imamo 40 odstotkov, kajti instrumenti z prvega stebra ne vplivajo, ne da segajo teh učinkov, ko gre za krmo ali živila. Potem še en sklep in skoraj da sem že zaključil, večina ukrepov pri ozelenitvi se nanaša na povečane stroške. Torej, to so ukrepi z večjimi stroški, to smo videli na grafičnem prikazu. To je povezano s tem, da imamo tu manjšo proizvodnjo, recimo To vidimo pri živi meji, s tem zmanjšamo obdelovalne površine ali pa zaradi količine časa dela. Recimo, če imamo pokrovne posevke ali žive meje, tudi tu potrebujemo nekaj stroško. Naj spomnim, da imamo recimo lahko pokrovne posevke, varovalne pasove in druge posevke in tu imamo tudi druge eh, namene. Recimo imamo biotsko raznovrstnost, potem imamo zaščito pred ozonom, zaščito raznovrstnosti, torej ne moremo oceniti le stroško teh vidikov glede na emisije toplogrednih plinov, kajti tu imamo različne cilje pri teh ukrepih, ampak vseeno s tem lahko krepimo to idejo, da bi bilo zaželjeno, da bi preko drugih mehanizmov, mogoče preko drugega stebra, ampak nisem strokonjak za to, mogoče bi lahko drugače našli nek način spodbujanja rabe drugih ukrepov, s katerimi bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov, zlasti, če upoštevamo vse, kar je na levi našega grafičnega prikaza, kajti tam imamo nižje stroške. Sedaj bi povzel, torej imamo načelo zelenitve, enačenja z zelenjenjem, tu imamo sedem ukrepov od 26, s katerimi bi lahko dosegli zmanjšanje Študija Indre je to dokazala. To predstavlja 23 odstotkov celotnega preračunanega zmanjšanja za predlagane ukrepe, če bi vse združili. Vseh 26 ukrepov. Torej dosegli naj bi te najpomembnejše ambiciozne cilje zmanjšanja, zato pa potrebujemo dodatne vzvode. Hvala lepa za vašo pozornost.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 pred nekaj leti sem bil prav obupan, ko sem prisostoval pri podobni delavnici kot je današnja in zadeve se zares niso spremenile. Če se zares želite soočiti z težavo toplogrednih eh, plinov, potem eh, se morate najprej osredotočiti na eh, glavni vzrok za eh, toplogredne pline. Eh, In uh, glavni razlog za toplogredne pline je vodna para. In uh, če se ne osredotočimo na vodno paro, ki je v zraku ne želimo oziroma v zraku ne želimo zmanjšati, potem nima nobenega smisla, da se osredotočamo na uh, tiste izpuste, ki pravzaprav zelo malo prispevajo k toplogrednim plinom. Torej, mislim, da ni nobenega smisla v tem, da skušamo zmanjšati toplogredne pline. Manj jih bo v zraku, manj bodo naše polščine rasle. Obstaja pa tudi veliko naključje pri tem, ko poskušate zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, skušate doseči tudi večjo energetsko učinkovitost in to vsaj deloma opravičuje to vaše delo ampak eh, obstaja pa tudi ustrezno nasprotovanje. Imamo zeleni lobi, ki pravi, da moramo zmanjšati erozijo zemlje da, oziroma erozijo prsti, da moramo znižati uporabo pesticidov, da moramo znižati toplogradne pline. In eh, znanstveniki so našli rešitev za to, namreč genetsko spremenjene organizme, ampak zeleni so proti temu. In sicer uh, samo zaradi tega, ker bi lahko veliko podjetje zaradi tega imelo velik dobiček. Torej, če ne želimo uporabljati genetsko spremenjene tehnologije, potem uh, pač moramo povzročati erozijo prsti, toplogredne pline in tako naprej. Sedaj pa k stročnicam le 50 eh, mil od tam, kjer živim, je inštitut za raziskave dobil eh, fondac, od fondacije Bill Gates eh, ustrezno podporo za izvajanje strategije eh, povečevanja eh, površine, na kateri se pridelujejo stročnice in to se mi zdi nesmisel. Če bi uporabljali genetsko spremenjene organizme, bi lahko zmanjšali eh, tudi uporabo pesticidov in zeleni se bodo nekoč v prihodnosti z tem eh, pač morali sprijazniti. za uspešno uh, gojenje določenih rastlin pač potrebuješ uh, gnojila in s tem povzročaš uh, emisije. In seveda prihaja tudi do izpustov dušika. Vse, kar ne preide v vodo, se vrne v zemljo in celoten cikl se ponovi, torej smo pravzaprav v začaranem krogu. In potem še zmanjšanje proteinov v uh, prehrani živali. Že zadnjih 50 let eh, izvedenci skušajo najti pravo rešitev. Uh, Eh, predlagajo eno tretjino eh, soje in eh, dve tretjini pšenice. In če bomo povečali količino soje v proizvodnji, potem bomo pač vplivali tudi na proizvodnjo. Recimo, če bodo moje kokoši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 To je bila skoraj da že nova predstavitev. No, ampak tako je tudi prav. Sedaj pa gospod Kapuler Santos, ki je naslednji govorec na našem seznamu in potem gospod Hojsling. Najlepša hvala. Nisem želel zastaviti nobenega vprašanja, kajti eh, zelo pozorno sem si prebral študijo in pozorno sem prisluhnil tudi eh, našim izvedecem, eh, ki so pripravili zelo dobre predstavitve različnih možnosti zelo lahko je eh, zastaviti cilje in doseči soglasje glede ciljev, ampak eh, specifični ukrepi za dosego ciljev eh, pogosto predstavljajo težavo in mislim, da ste videli dober prispevek v tej smeri. Zelo me zanima vaš seznam ukrepov oziroma predlaganih ukrepov. Nekateri ukrepi so nam dobro znani, drugi ne. Rad bi vam čestital za vaši predstavitvi in eh, vam povedal, kako zelo pomembno je vaše delo. Eh, nečesa pa vendarle nisem popolnoma razumel. In sicer gre za izpuste CO2 ja in pa za gozdne površine gre za uh, skladiščenje CO2 -ja v zemlji. Če pustimo ob strani gozdne površine, ste na to mislili? Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Hosling. No, gospod Hosling je tudi zadnji na seznamu, če še kdo želi besedo, izvolite. Ne bom odgovarjal gospodu Egnjevu, kajti mislim, da so odgovore na njegova vprašanja jasni. Zanima pa me sledeče. Zelo močno ste se osredotočili na posamične ukrepe za kmete. Ampak kmetijstvo spada tudi v bilanco uvoza in izvoza. Torej, eh, če uh, določene zadeve uvažamo iz Južne Amerike, potem to ni vključeno v bilanco uh, pri nas uh, doma. Gre torej uh, za uh, selitev proizvodnje in potem lahko rečemo, da pravzaprav uh, druge države onesnažujejo in ne mi. Torej, to je potrebno vključiti v bilanco, ne moremo zgolj seliti proizvodnje in potem reči, oh, kako smo uspešni. Druga točka. Eh, proizvodnja eh, gnojil, predvsem dušikovih gnojil, zahteva eh, veliko energije. Ali je tudi to vključeno v končno bilanco? Imam občutek, da emisije dušika niso bile uh, dovolj uh, obravnavane v preteklih letih uh, in mislim, da bi se na to morali bolj osredotočiti. Dejali ste, da bi bila uh, eh, ustezna obravnava uh, prsti uh, lahko uh, pravi odgovor, ampak to bi pravzaprav pomenilo, da bi bilo dušika v prsti, v zgornji plasti prsti več. Potrebovali bi eh, tudi eh, več eh, pesticidov, kajti sicer je pridelava zelo eh, težka. In uh, poleg tega v prsti ostanejo tudi uh, herbicidi, ki so se uporabljali uh, na uh, tej površini v preteklosti. Mislim, da to dolgoročno gledano ne more biti uh, okoljski ukrep. Kajti na vse zadnje gre v končni fazi za uporabo novih kemičnih proizvodov. E, Najlepša hvala. Gospod Des, potem pa bom dal besedo spet našim izvedencem. Najlepša hvala za eh, vaše prispevke. Nekoliko pametnejši sem eh, že, vendar pa imam kljub temu še štiri vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na eh, CO2 na ppm. Drugič, če bi izvedli 20 odstotkov ukrepov, eh, ki so bili predlagani, kako bi to vplivalo na izpuste CO2 na svetu. Tretjič, v časopisih lahko beremo, da imamo rekordne izpuste CO2. -ja ki se, letno, ki se vsako leto povečujejo. Ampak temperature eh, se v zadnjih 16 letih niso dvignile. In še četrto vprašanje, obdelava tal na jugu Nemčije, je eh, bilo v preteklosti tako, eh, da eh, je bila tretjina zemlje neobdelana, šlo je za kolobarjenje. Ampak v tem času je prišlo do znižanja temperature Zakaj eh, se je torej to zgodilo? To torej ne more biti navedeno kot razlog za segrevanje ozračja. Hvala lepa. Mislim, da se lahko izvedenci sami odločijo, kdo bo odgovoril na vprašanje. Hvala. Mogoče prvi odgovor, ki zadeva vprašanje gospoda Njuja in vprašanje gospoda Auslunga. Predstavil sem študijo in kot sem povedal na začetku, smo pri tej študiji preučili ukrepe. s pogoji, ki ne zmanjšajo donosa. Tako da smo tolerirali manjše upade donosa, ampak to ni tako pomembno, kajti pravzaprav nismo želeli preučiti ukrepov, s katerimi bi znatno zmanjšali kmetijsko proizvodnjo v Evropi, s katerimi bi pač prenesli te težave na druge celine. No, lahko bi rekli, da bi to najbolje orisali s tem, da ne bi imeli več emisij v Evropi, če ne bi bilo več kmetijstva. In da bi to rešili na tak način, ne vem, karikiram, ampak seveda nismo delali na tak način, da ne bi bilo več kmetijstva. V Inri nismo razmišljali tako. Torej, da bi imeli ukrepe, s katerimi ne bi zmanjšali proizvodnje ali pa le obrobno tako da ne bi misi prenesli drugam. Potem vprašanje o povečanju skladiščenja oglika v prsti obdelanih površin. To je vzvod, ni edini vzvod, je eden izmed vzvodov. Kaj je zanimivo to? kmet se lahko znajde v situaciji, ko pozitivno prispeva k boju proti podnebnemu segrevanju. Torej, kmetijstvo ni več dejavnost, ki povzroča emisije, ampak gre tudi za te druge prakse, skladiščenje oglika in to je neka storitev za družbo. Lahko povečamo skladiščenje oglika v kmetijski prsti, recimo, če povečamo vnos oglika, kot veste, imamo rastline, ki določajo CO2 v atmosferi ali v zraku zaradi sinteze, fotosinteze, potem se to vrne nazaj na zemljo, ta oglik, vsaj del tega oglika se potem lahko trajnostno skladišči v prsti. Torej, tu imamo vse te tehnike pokrivanja prsti, s katerimi naj bi povečali vnos oglika. Potem lahko sprejmemo tudi druge prakse, s katerimi bi zmanjšali hitrost mineralizacije tega oglika in vračanje oglika v zračje in tu gre za neobdelano prst. Tako da povečamo ostanke oglika v prsti in da s tem upočasnimo vračanje oglika v zrače. In na koncu imamo tu še eno tehniko, s katero lahko povečamo skladiščenje oglika v biomasi. Recimo tu imamo lahko velike gozdove, imamo lahko druge površine. Če imamo več gozdov, če imamo tudi več travin, je več skladiščenja. Če potem te gozdove posekate ali posekate travo in tako naprej, je več skladiščenja oziroma več je prihranka. Tako. Mislim, da sem s tem odgovoril eh, algunos de los aspectos comentados por el señor. Eh, Jaz bi rad izpostavil še določene vidike, ki jih je izpostavil tudi že gospod Pelera. Najprej, kar zadeva določeno skeptičnost glede prednosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v kmetijstvo. V zadnjih letih smo zbrali praktične izkušnje v sodelovanju z kmeti če bi uporabljali akcijske načrte z specifičnimi ukrepi, ki smo jih tudi našteli, bi na ta način zagotovili le boljše informacije za kmete in bi kmete spremljali pri izvajanju teh ukrepov. To pomeni, da bi kmetje enostavno lažje razumeli, kako je vse skupaj povezano, eh, kje so omejitve eh, teh ukrepov in kakšne so njihove možnosti. Potem naslednja točka, tudi o tem je že govoril gospod Peleran. Ukrepi, na katere smo se osredotočili, so ukrepi, ki bi morali ukrepiti konkurenčnost kmetov. Z 150 kmeti smo sodelovali tri leta in seveda jih nismo prisilili, da izvajajo te ukrepe, povsem pra, prostovoljno so jih izjav, izvajali in sedaj lahko le upamo, eh, da bodo ti kmetje imeli od tega tudi korist. Celo vrsto prednosti prinašajo ti ukrepi, eh, tudi ekološke prednosti, ki jih ne moremo enostavno zanemariti. Vse te ukrepe lahko dobro ugradimo tudi v sedanjo in prihodno strukturo skupne kmetijske politike nismo se ukvarjali zgolj z ukrepi ozelenitve, ampak smo si ogledali tudi, kako lahko te ukrepe, ki jih je predlagala tudi Inra, vključimo v drugi steber. Opazili smo tudi zelo pomembne sinergije, ki omogočajo okrepitev učinkov teh ukrepov. In uh, S tem bi rad odgovoril tudi na vprašanje gospoda Kapolaša Santosa, kar zadeva uh, izpuste CO2, -ja, kar zadeva skladiščenje CO2 -ja v uh, tleh. Prišli smo do zaključka, da če tudi eh, se ukrepi osredotočajo zgolj na energetsko plan, bo, plat bo to vodilo v znižanje CO2. -ja. Obstaja namreč neposredna povezava med bojem proti podnebnim spremembam in pa eh, zmanjšanjem uporabe energije oziroma vrčevanjem z energijo. To so ukrepi, ki niso dragi in eh, to so tudi ukrepi, eh, ki so pri kmetih priljubljeni. če želimo znižati izpuste posamezne kmetije, potem uh, morajo za to poskrbeti kmetje sami. In zato je pomembno, da imamo na voljo tudi ukrepe, ki imajo dober potencial in ukrepe, eh, ki jih eh, kmetje lahko brez težav izvedejo. In tukaj ne govorim le o tehničnih vidikih, ampak tudi o ekoloških in psiholoških vidikih kar pa zadeva koncentracijo CO2. -ja. Če leto za letom sodelujemo z eh, kmetom, eh, potem eh, seveda ne vemo, kakšna je količina CO2 -ja v zraku. Ampak, če celo leto delamo z kmetom, ima ta od tega zagotova prednosti. In eh, če bo v prihodnosti eh, pridelek tega kmeta boljši zaradi, eh, znižen koncentracije, zaradi znižanja koncentracije CO2, ja, potem bo najbrž z izvajanjem teh ukrepov nadaljeval. Če se bo zgodilo nasprotno, pa bo seveda z izvajanjem ukrepov prekinil. Odgovoril bi na to pripombo. Najprej prvo vprašanje glede uvoza, kako, to, kako smo to upoštevali pri zmanjšanju emisij toplogrednega plina. Ja, seveda upoštevamo vse, kar je pomembno pri nakupu živil, gnojil, seveda to upoštevamo pri morebitnemu zmanjšanju. Tudi, ko gre za rezultate, to vidimo v naših kmetijskih programih, kakšen je vir emisij, tu imamo lahko neposredne emisije ali pa emisije, ki se večajo oziroma do katerih pride že prej. Potem imamo še drugo pripombo. Ekološko kmetovanje je eno izmed predlaganih ukrepov. Če imamo tu okoljske prednosti, recimo pri pesticidih, zato smo ustrali na te opredelitvi, ki smo jo uporabili v poročilu. Tudi ti ekološki kmetovalci lahko uporabijo pokrovne posevke s kolobarjenjem,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 in pobude lahko prevedemo tudi v številke. Seveda je to ključnega pomena. To od nas pričakujejo tudi naši davkoplačevalci. Predlog o zelenitve Evropske komisije je dobil tudi podporo Evropskega parlamenta. Seveda pa smo želeli rešitve eh, poenostaviti. To so seveda naši cilji. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa eh, tudi eh, političnemu oddelku, ki je organiziral to delavnico. S tem smo prišli tudi do uh, konca te seje. Uh, ponovno uh, se vidimo 27. januarja ob 15. Uh, torej čez približno teden dni. Zato se jo zaključujemo uro prej, kot naj bi, zato vam želim tudi prijeten večer.